mestu, dragi kolegi, je izjava sveta in komisije o domnevnem preprečevanju vstopa beguncem ob grški obali na območju farmakonisi s smrtnimi izidi. Torej, umrlo je več beguncev. Najprej bomo dali besedo gospodu Venezelosu, ki bo imenu sveta podal svojo izjavo. Izvolite, gospod Venezelos. Najlepša hvala za besedo. Spoštovani gospe in gospodje. Danes sem tukaj kot eh, oseba, ki vodi svet obenem pa sem tudi grški zonani minister. Tako da v obeh teh vlogah želim najprej izraziti globoko žalost grške vlade in grške družbe zaradi eh, ljudi, ki so eh, v bližini otoka Farmakonizi izgubili svoje življenje. Doslej smo imeli več takih tragičnih situacij. Najhujša med njimi je bila tragedija, ki se je zgodila v bližini Lampeduze. Tam so pritiski zelo veliki in na vzlic nenehnemu trudu, ki ga oglagamo in tudi ki ga ki vlaga eh, naša obalna straža, o tem smo že poprej govorili, eh, opažamo eh, velik pritisk na kopensko mejo z Bolgarijo. Grčija skupaj z vsemi jugovzhodnimi mediteranskimi državami ima zelo veliko morsko mejo, ki jo mora ščititi in varovati. To so zelo uh, obsežne evropske uh, meje, vendar pa nimamo dovolj sredstev za to, da bi jih uspešno varovali. Zato imamo situacije, ki so posem drugačne od situacij v preteklosti. Kriza in državljanska vojna v Siriji sta uh, privedli do velikega um, utoka sirijskih beguncev. Zaradi tega so takšni incidenti vsak dan. Tragedija, ki se odvila v bližini otoka Farmakonizi, je tipičen primer, ki je posledica eh, migracijskih pritiskov. Od avgusta 2012 se je na vzhodnem Egejskem morju poslabšala, zelo poslabšala situacija. Leta 2008 je eh, bilo 15 tisoč takšnih incidentov, potem so se ti neverjetno znižali. Preden je prišlo do zadnjih dogodkov v Siriji 2011, je bilo manj takšnih primerov, 2012 tudi manj, ampak od augusta 2012 naprej vidimo, da je številka teh incidentov višja grška obalna straža mora uh, pokrivati več kot 2000 uh, eh, kvadratnih kilometrov morske meje. Gre torej za regijo, kjer je tudi veliko, uh, uh, veliko skalnih uh, pečin in kjer je veliko otokov. Doslej smo izvedli kar nekaj reševalnih akcij, uh, pri katerih smo Eh, rešili 3120 oseb, eh, kar predstavlja 29 odstotkov oseb, ki so nelegalno, brez dokumentov, vstopili v eh, Grčijo. V tem primeru pa smo ob, ob vzrtju tega čenja je obalna straža tudi takoj obvestila ehm, ostale, vendar je bilo vreme zelo neprijazno in zaradi tega je prišlo do tragedije kar nekaj ljudi je izgubilo namreč svoje življenje. Gre za incident, ki eh, nam eh, še bolj jasno sporoča, da gre za hudo eh, težavo gospod Varviciotis, ki je minister za pomorsko politiko pri nas. Ta je poslal tudi pismo, Eh, komisarki Malmstrom in tudi eh, svetu Evrope. Eh, že preiskujemo zadevo, zadevo hočemo celoti preiskati, želimo ugotoviti, kakšna je resnica. Zagotavljam vam, da ne bomo dopustili, da bi kakorkoli zanemarjali potrebno celovitost te preiskave ta incident ne bi smel sprožiti naslednjih incidentov. Ne vem sicer, kakšni bodo izzivi preiskave, ampak eh, izvedel sem, da ima Frontex že svoje obveščevalne podatke. Naša obalna straža je predstavila vse podatke, vse informacije, kot si jih je zabeležila v svojem dnevniškem mehanizmu. Na podlagi tega bomo ugotovili, kaj se je zgodilo. Omenil sem že v prejšnji razpravi, ko smo govorili o Bulgariji, da bi morala Evropska unija tukaj pokazati svoj solidarni obraz. Načelo pravičnega, eh, pravične razporeditve eh, bremena bi eh, moralo biti tukaj izvajano. Vsak dan se s tem srečujemo, zato je potreben institucionalni okvir, ki sem ga poprej predstavil. To predstavlja tudi eno izmed prednostnih nalog našega predsedstva in to bo tudi ena od prednosti italijanskega predsedstva, ki nam bo sledilo. Želimo vzpostaviti uh, bolj integrirano strategijo, da bi lahko z njo eh, upravljali z migracijskimi eh, tokovi. V svetu smo o tem dvakrat, oktobra, razpravljali in tudi decembra v sklopu neformalnega srečanja med eh, notranjimi ministri in pravosodnimi ministri, ki se je nedavno odvijalo v Atenah, je komisarka Malstromova poskušala najti rešitve, eh, ki bi eh, bile na mestu v tem obdobju po štoklomskem programu. V Evropskem svetu bomo poskušali eh, zaključiti ta program, da bomo lahko z njim upravljali z migracijskimi tokovi. To srednjeročno obdobje In ta srednjeročni program sicer ne more biti edini odziv na vsakodnevne agonije, eh, na katere naletujemo. Tukaj imamo revne osebe, ki poskušajo obežati nečloveškim razmeram v Siriji in številnih drugih državah bližnjega vzhoda. Zato v imenu sveta in v imenu grške vlade želim zagotoviti, da bo naša preiskava dejansko poštena, eh, celovita. To te teme nam veliko je. Eh, Sodelali bomo s komisijo in upam, da bomo učinkoviti. Hvala lepa, gospod Venizelos. Sedaj bomo dali besedo eh, naši prijateljici Cecilii Malmström, ki bo spregovorila v imenu komisije. Izvolite. Presidente. Uh, Hvala, gospe in gospodje. Gospod minister, tudi sama bi rada izrekla svoje sožalje po tem, ko se je zgodila tragedija pri otoku Farmakonisiju in zavedamo se težav z begunci v Grčiji, kajti. Že nekaj časa sodelujemo z grškimi organi in jim skušam pomagati, da bi imeli popolno delujočo medicinsko politiko skladno z mednarodnimi in evropskimi predpisi. Veliko napredka smo že dosegli, vendar moramo storiti še marsikaj in še naprej bomo pomagali Grči pri obravnavanju meja, migracij in azilnega sistema. Eh, slišali smo Eh, že več prijav glede domnevnega preprečevanja vstopa tako v Grči kot v Turčiji in mi tesno spremljamo situacijo na terenu tudi preko Frontexa. Kar zadeva ta incident, naj povem, da imamo informacije in zdi se, da je prišlo do operacije reševanja, ni bila to operacija obalne straže. Eh, vreme je bilo zelo slabo tisto noč in težko je vedeti, kaj se je res zgodilo. No, seveda je to, da ljudje umrejo, nekaj nespremljivega. Naslednji dan sem bila v Atenah in sem se pogovarjala z zadevnimi ministri, z ministrom Dendijem ki je ministr za javni red in mer in tudi z ministrom uh, eh, Denziotisem, ki je pristojen za pomorske meje. In prosila sem ju naj zahtevata neodvisno preiskavo in obljubila sta, da bosta to izvedla in dejansko sta tudi rekla, da bosta poskrbila za to, da ne bo prišlo do podobnih incidentov v prihodnosti. Ob tej priložnosti bi znova Grči in drugim povedala, da ko izvajate Eh, pomorski nadzor, morate vsi zagotoviti eh, popolno spoštovanje pravic beguncev in tudi načela nevračanja. Vračanje beguncev je nespremljivo glede na mednarodne in evropske predpise. Prav tako je treba zagotoviti, da prosilci za azil imajo dostop do azilnega postopka. Torej, ko gre za državljanje tretjih držav, ki želijo zaprositi za azil. Torej, mi si želimo hitro, um, poglobljeno in transparentno preiskavo, zato da bomo videli, kaj se je zgodilo tisto tragično noč v farmakonisiju. Hvala lepa. Hvala, gospod komisarka. Sedaj bomo začeli z razpravo. Najprej bodo spregovorili govorniki, ki bodo spregovorili v imenu. Eh, poslanskih skupin. Najprej gospa Džanaku v imenu Elasa. Minuto in pol, izvolite. Eh, hvala. Gospodu ministru, predsedujočemu, hvala gospe komisarki. Pri, pri, prišlo je do nesreče pri reševanju sredi noči. No, prišlo pa tudi do določenih pomislekov glede celotne zadeve. Uh, in sedaj to obravnava tožilstvo in dobili bomo pač konkreten odgovor. Bi prav nekaj pojasnila. Grčija se sooča z ogromnim številom priseljencev in beguncev. Omenili ste vprašanje dodeljevanja azila, vendar nekateri izkoriščajo situacijo, nekateri trgujejo z upanje drugih in prišli smo torej do te situacije, v kateri se je znašla Grča. Uh, imamo tudi sporazum Turčijo. In tu ne gre pravzaprav za vprašanje ene države, gre za vprašanje EU, saj imamo skupne meje in zato tudi imamo Frontex. In naši sosedje se morajo zavedati, da če želijo dobre odnose z Evropo, potem morajo sodelovati. V boju proti uh, trgovcem s človeškimi dušami, ki se bogatijo na račun Eh, ljudi, ki si želijo boljšo prihodnost. To je glavna težava. Menim, da vi, gospa komisarka, imate odgovornost za pripravo predlogov. Pravite, da potrebujemo bolj evropski pristop, potrebujemo tudi več solidarnosti med državami članicami, več uh, Eh, prizadevanja je tu potrebnega. Evropa ne more zapreti svojih vrat, vendar tudi ne more nas težati preti, kajti to bi pomenilo, eh, da bi imeli slabe pogoje z ljudi in da bi se ustvarila geta. V področju, eh, ki bi moralo biti področje miru in blagostanja in demokracije. No- Hvala v imenu skupine socialistov. Dajem dve minuti. Gospe Kopa, izvolite tragedija med tragedija ni le grška težava bilo je petnajst eh, smrtnih žrtev in tudi ko smo imeli tragedijo na lampeduzi to ni bila zgolj italijanska težava ne to so evropske težave in to je dokaz da evropa nima integrirane uh, imigracijske politike. Ustraja pri Dublinu dve in južne države so eh, podvržene pritiskom in so pravzaprav uh, v situaciji, ko imamo veliko žrtov, zlasti ženskih in otrok. In temu ni videti konca. To je, imamo tudi grško težavo, gospod predsedujoči. Ministr Leviaskus je dejal, da imamo drugorazredne imigrante, vendar to so ljudje, ki prihajajo iz vojnih območij in morajo dobiti azil. In to je dejal nekaj dni po incidentu v farmakonisiju. In potem So tu še izjave ministra za gospodarstvo, ki pravi, da se s tem ustvarjajo težave za Grčijo. In že čestita eh, tužilcem predne sploh preiskava zaključena. Potem so še, eh, potem še dejstvo, da so begunci dejali, da so izjave, oziroma da smo bili priča temu, da, smo, da so pri UNHCR povsem drugače tolmačili izjave beguncev kot grški organi. Torej, mislim, da je vse to nevredno človeškega dostojanstva. Hvala. Sedaj pa gospodu Kristo Gelu se ena minuta za, v imenu zelenih. Izvolite. Hvala, predsednik vesel sem da sem lahko slišal to kar je dejal predsedujoči svetu in ki je prosil za obžalovanje in ki je dejal, da mora Grčija uh, obžalovati to, kar se je zgodilo. Kaj je dejansko grška družba ni izrekla obžalovanja glede tega, kar se je zgodilo. In torej pomembno je, da imamo preiskavo glede teh dogodkov, ne pa da se že naprej odločimo, kaj se je zgodilo, še preden sploh pride do preiskave, kajti minister za pomorske zadeve je podal izjave in govoril o tem, kaj se je zgodilo, še preden sploh se je zaključila preiskava. Torej jasno je, da te izjave kritizirajo to, kar je dejal drugi minister ki je govoril o drugosednih državljanih. Mislim, da bi moral te izjave preklicati. Mislim, da moramo iz Evropskega parlamenta zadeti drugačen pristop. Seveda vse to, kar se dogaja, je tudi odgovornost Evrope. In tudi poročilo Sveta Evrope je to Eh, navedlo. 17 tisoč ljudi je umrlo v sredozemlju, ko so skušali priti v Evropo v zadnjih desetih letih. Kdo so ti ljudje? So to le uh, nelegalni migranti? Ne, gre za ljudi, ki uh, si želijo preživeti. Tisti, ki so potonili pri Lampeduzi in drugo, tudi v grških vodah, so ljudje, ki želijo pobegniti iz vojnih območij. To, kar se je zgodilo na farmakonisiju, je to, da so to bili begunci iz Afganistana in iz Sirije in mi potrebujemo drugačno politiko na evropski ravni. Evropska unija nas ne sme siliti v to, da imamo zaprte meje. Ljudje, ki imajo pravico do tega, da so begunci, morajo priti k nam legalno. Dragi kolegi, Žal moram prekiniti mikrofon, čas, kajti čas je strogo odmerjen. Ko nekdo preseže čas, eh, ki mi je na voljo, to pomeni, da nekdo drug ne bo mogel govoriti in to ni prav, zato vas res pozivam, da se držite svojega časa, ki vam je bil dodeljen. Do do do do do do do Sicer vam bom moral pač prekinjati mikrofon, ko boste presegli svoj čas, ko boste presegli za dve ali tri sekunde. Se pravi, čujem uh, kolega Kjuntis, uh, vem, da to ni samo tvoja težava, vendar vseeno, sedaj pa za skupino uh, eh, FD. Kot uh, Krisogelos. vemenoguje. Torej, jasno je, da so grški organi odgovorni za to, kar se je zgodilo. In takšni dogodki smo že bili priča v preteklosti. Kaj potrebujemo? Neodvisno preiskavo, zato da bomo videli, kdo je odgovoren, kdo je kriv. Gospa Malmström, koliko ljudi se še mora utopiti v sredozemlju, da bomo ugotovili, da moramo popolnoma spremeniti svojo politiko glede imigracij, azila, beguncev in varstva človekovih pravic posod po Evropi. Potrebujemo tekočne in učinkovite ukrepe, zato da bomo reševali imigrante na odprtem morju. Potrebujemo sprejemne centre na vstopnih točkah. Potrebujemo novo zakonanje ukver, ki bo zagotovil, da imamo pravično porazdelitev migrantov po vseh državah Evropske unije. Hvala. Torej, sedaj so ste govorili tisti, ki so govorili v imenu političnih skupin, sedaj pa bodo poslanci ste govorili v svojem imenu. Najprej gospa Holmajer, izvolite minuto in pol. Gospod predsedajoči, gospa komisarka, gospod minister. Ponovno so umrli ljudje in otroci, ki so bežali, zato da bi preživeli. Grška eh, obalna straža je Frontex obvestila o tem, da je prišlo na eh, farmakonisiju do uporabe njenih enot, vendar brez sodelovanja Frontexa. Poročilo obalne straže torej ni noben uradni sklep, to je samo predstavitev grških obvestil. Ob oblasti. Kajti, kadar enote Frontexa ne sodelujo pri takšnih posegih, Frontex ne more opravljati uradne analize dogodkov. Takrat, ko spride do uporabe nacionalnih obalnih straž brez sodelovanja Frontexa, vedno pride do nejasnih situacij, kako je ta. Zaradi tega bi morali vsi take posege, če se le da posegati, eh, potekati v duhu sodelovanja. Frontex je neutralna institucija, ki uh, se zauzema za reševanje med drugim tudi beguncev. Zaradi tega so nepooblaščeni posegi nespremljivi. Tudi uradniki Frontexa ne morejo Eh, zaradi tega biti predmet neupravičene kritike. Tudi nejasna vloga turških oblasti je tukaj nekaj, kar je treba pojasniti skupaj z vlogo trgovcev z ljudmi. Mislim, da bi bilo torej končanje skupne operacije Pozejdon nespremljivo, zlasti, če bi želeli še naprej ohraniti nadzor nad situacijo. Hvala. Minuta za gospoda Arsenisa, izvolite.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 vendar so izgubili svoje žene in otroke in dejali so, da jih, obal, da jih obalna straža ni skušala uh, rešiti. Pokazali so, da imajo sabo otroke in ženske, vendar uh, osebje uh, obalne straže jih je žalilo in vsi bi se potopili. Nekdo je celo vrgal kos lesa. Mislim, da moramo obsoditi hipokrizijo in ta vlada pravzaprav podpira to, to vrstne incidente. Politični, m, politični nalo, n, torej, uh, ukazi uh, obaljni straži so, da ne smejo dovoliti imigrantem, da pridejo v, Grko, v Grčjo tragedija na farmakonisiju je posledica represivne politike evropske unije in vladajoče stranke pasok torej tu so, to so skupne represivne op operacije in povečuje število žrtev. In dejansko je to druga plat evropske politike. EU, NATO in ZDA imajo imperialistično politiko in to je potem posledica vsega tega. Torej moramo preprečiti tudi to delovanje. Moramo dati azil ali humanitarno pomoč tistim, ki prihajajo z vojnih območij. Morajo biti potovane dokumente, če želijo oditi v drugo državo Evropske unije. Moramo preklicati Dublin 2, končno. In Grčija ne sme več sodelovati v imperialističnih misijah EU in NATO. Hvala. Gospod Komucakus, izvolite. Hvala το συμβάν στο Φανακονήσι ήταν ένα δραματικό γεγονό. Incident ki se je zgodil na Farmakonisi, je bil tragedija. Vendar kako se bomo lotili nezakonite, nezakonitih migracij na morju? To je zelo težana naloga. Po eni strani imamo državo, institucije in država glede na mednarodne konvencije in vse evropske eh, zakone mora eh, varovati meje. Vendar po drugi strani imamo trgovce s človeškim življenji, z ljudmi, ki so torej obupani. Glede vsega tega se strinjamo, da je pravica življenja osnovna človeka, človeška pravica in tu ne moremo imeti nobenih izjemnih odstopanj. Druga stvar je, da je velika obveznost vsake države članice, da varuje svoje meje. In to je načelo Grčije, ki se skuša spopadati tudi s težavami nezakonitih migracij. In torej sedaj po tragičnih dogodkih mora uh, sodstvo narediti svojo nalogo. In vsak da mora plačati svojo nalogo, tudi vi. In sicer to, da imamo e, e, enakopravno porazdelitev imigrantov. Hvala, sedaj gremo naprej v postopek, pritegnite eh, pozornost predsedujočega. Ko preteče ena minuta, vam bom prekinil mikrofon. Amerika, s tem izvolite. No, no, ti mikrofon le drame de farmagonji ici a fait douze morts. dvanajst smrtnih žrtev je bilo na farmakonisi dvanajst odraslih in tri otroci so umrli tudi ženske so umrle unhcr svet evrope vsi so eh, torej Eh, obsodili delovanje grške obalne straže glede naprečevanja, eh, glede naprečevanja žrtve. Grče sedaj predseduje Evropske unije in takšno delovanje je grozljivo in zadeve je treba razčistiti in ugotoviti, kdo je odgovoren. Če se je situacija od 2012 eh, poslabšala, je zato, ker je Grče zaprla svoje kopenske meje. In ta drama kaže na to, da je treba sprejeti besedilo glede reševanja na morju in to še pred koncem našega mandata. 45 eh, tisoč ljudi je prišlo uh, v Evropsko unijo leta 2013. Hvala, gospod Murphy. Thank you, Hvala, predsedujoči. Minister Venizelas, vaša vlada je odpovedala. Tudi evropski uh, uradniki so odpovedali, vendar to se ni zgodilo samo tokrat. Eh, v zadnjih dveh desetletjih je umrlo zaradi vašega nedela 20 tisoč ljudi. Ta moški je izgubil tri uh, otroke in ženo in drugi štiri otroke in ženo. Uh, Poročila kažejo, da so umrli zaradi zelo nehumanega in krutega ravnanja se strani obalne straže. In to brutalno in nečloveško obnašanje in vedenje je rezultat nečloveške politike grške vlade in evropskih politik, kar zadeva begunce. Gre za brutalni nečloveški sistem, ki se sedaj uh, kaže v Grčiji in ki ga je treba odpraviti. Hvala. Eh, Hvala. S tem smo zaključili eh, krog govornikov in bomo dali besedo najprej komisarki Malmstrom, zato da se odzove imeno komisije. Izvolite. Hvala. Seveda se zavedamo pritiska, ki mu je izpostavljena Grčija. Zato sem v uvodu povdarila, da poskušamo čim bolje pomakati Grčiji s tehnično pomočjo. Čl, uh, kadrovsko pomočjo in z precej finančnimi sredstvi, da bi zgradili sistem za sprejem eh, priseljencev, za azilante mm, in da bi jim zagotovili evropske eh, standarde. Tragedija na farmakoniziju je spodbudila mnoge med vami, da ste omenili eh, Lampeduzo. Tragedija v Lampeduzi je nekaj, kar sem si šla ogledati pred mesecem dni. Žal se vse to dogaja vsak dan. Ko sem se pogovarjala med drugim z preživelimi iz Lampeduze, so rekli, da vedo, da je 16-17 odstotna verjetnost, da se bodo utopili, pa vseeno to tveganje spremajo. In zakaj se ukrcavajo uh, na te ribiške čovne? Zato, ker ni za njih zakonite možnosti, da pride v Evropo. Zagotoviti jim moramo, da bodo prišli na zakonit način v vseh 28 držav Evropske unije. Vsi bi morali odpreti vrata. In sedaj poskušamo v poststokholmskem programu najti način, kako to narediti in to bomo ponudili državam članicam. Seveda moramo sodelovati tudi s tretjimi državami. Nekdo je omenil Turčijo. Pred Božičem sem bila v Turčiji in eh, takrat smo podpisali za Turčijo eh, sporazum o ponovnem sprejemu. Upajmo, da bo to pomagalo. Sodelujemo tudi s Tunizijo, Marokom, z Libijo in Egiptom bi morali, ampak stvari so težke kajti s tema dvema državama se o tem ni enostavno sedaj pomagati. Da bi se borili uh, proti uh, nezakoniti trgovini z ljudmi, se pogovarjamo z njimi. Delamo tudi v okviru operacij iskanja in reševanja Frontexa. Eurosur operacija je začela delovati letos in upati je, da bomo rešili več življenj. Ja, v Evropi potrebujemo solidarnost, pa tudi več odgovornosti. To gre z roko v roki. In naša politika mora biti usklajena s človekovimi pravicami in mora zagotoviti ljudem, ki pridejo na naše meje, da zaprosijo za azil. To ni zločin, to je nekaj zakonitega, nekaj, kar beguncem zagotavlja Ženevska konvencija. Ampak politična klima danes ni ravno naklonjena tem ljudem za najbolj ogrožene ljudi v našem sosedstvu eh, moramo zagotoviti kaj več. Kar zadeva te grozljive smrti v farmakoniziju, moram reči, to je zelo tragično in mislim, da so posledice zelo resne. Iščemo se, da je hitro in objektivno uh, preiskavo, ki nam bo morala pomagati v prihodnosti. Najlepša hvala, Cecilija. Eh, Zaključujemo razpravo s tem, da bomo dali besedo predsedujočemu svetu, gospodu Venizelu. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Dovolite mi, da poslankam in poslancem povem naslednje. V svoji dolgoletni karieri politika sem dosti krat žal sodeloval v razpravah v našem grškem parlamentu, kjer smo se pogovarjali o vprašanjih smrti, življenja, človeških dramah. Ampak žal te situacije marsikdo uh, hitro zlorabi za doseganje lastnih političnih ciljev. Naj vam zagotovim, da sem tudi sam ogorčen, eh, tako kot vi, nad to tragedijo in da tako kot vi spoštujem človeška življenja. Spontano čustvene odzive za, u, na vsako smrt nedožnih ljudi eh, sem pripravljen in jih jim je treba prisluhniti, zlasti, ko gre za otroke, ki se utapljajo v morju. Seveda ne moremo zaenkrat eh, še zaključiti, kaj bo pokazala preiskava. To je treba narediti v okviru demokratične parlamentarne razprave. Mi v celoti zaupamo neodvisni in objektivni preiskavi državnega tožilstva v Grčiji. Kajti pri nas so državna tožilstva neodvisni organi in niso nikakor povezani z izvršno oblastjo. Vse te dogodke bodo preiskali in eh, prišlo bo do uveljavitve prava v celoti. Še nekaj bi povdaril. V Evropskem svetu seveda zastopam tudi stališče grške vlade. In to, kar sem v okviru sveta rekel v preteklosti, je enako, kako tisto, kar so moji grški kolegi ministri uh, že povedali. Nekaj dni po dogodkih uh, v farmakonisiju je gospa Malmström se pogovarjala z pristojnima ministroma za uh, Eh, takšne zadeve. Jasno je, da priseljenci in begunci ne smejo biti razvrščeni v državljane prvega in drugega razreda. Nihče ne sme biti razvrščen v takšne razrede. Vrednota človekovega življenja je sveta za vse. Zaradi tega ker smo pač ljudje. In seveda to velja v enaki meri tudi za obežnike in eh, begunce. Minister grške vlade za trgovsko mornarico je že poslal dopis svetu Evrope in eh, povdaril, da bo on, kot tudi vsi, vsi ostali organi v Grčiji sodelovali s Svetom Evrope. Danes dopoledne sem bil na obisku na Svetu Evrope in zagotovil sodelovanje grških oblasti, pri čemer bomo seveda vedno pri, uh, upoštevali pristojnosti vseh strani. Na začetku svoje predstavitve je gospa Malmström naredila pomembno razliko. Rekla je, da operacije nadzorovanja meja morajo biti ločene od operacij iskanja in reševanja. In rekla je, da je bila operacija na farmakoniziju operacija iskanja in reševanja. Ta je potekala na osnovi Čikaške konvencije in Hamburške konvencije. Na področju iskanja in reševanja je seveda treba veliko narediti. Tudi v Grčiji se tega zavedamo, seveda ob spoštovanju človekovih pravic. In strinjam se, da ne moremo nikomor preprečevati vstopa, eh, razen če imamo v ta namen podpisane sporazume o ponovnem sprejemu. Vendar, če Evropska unija ne bo s pomočjo komisije in Frontexa, se uspela soočiti s tistimi, ki hočejo izkoristiti človeško bedo in uh, eh, služiti na bedi ljudi, ne bomo nikoli uspeli. Zaradi tega moramo proučiti vse prošnje za azil na tisti obali, iz katere so plovila odpotovala. Lahko organiziramo misije Evropske unije na obale Turčije, Libije, Egipta in tako naprej. To lahko naredimo, če hočemo ustvariti mehanizme no-, in inštrumente nove generacije. Ti inštrumenti pa ne smejo biti namenjeni delovanju na naših mejah, temveč na pomorskih eh, mejah na drugi strani sredozemlja. Če govorimo o celoviti politiki upravljanja z migracijskimi tokovi, moramo tako delati. Sicer bomo še naprej imeli ta, to veliko uh, razliko med južnoevropskimi državami, tistimi, ki morajo uh, skrbeti za tisoče kilometrov zunanih meja na eni strani in evropskimi državami v notranjosti evropske celine. Ampak govorimo o solidarnosti, o razumni razporeditvi, ampak pritisk, ki smo mu različne države izpostavljene, je zelo različen. Mislim, da moramo začeti preiti z besed na dejanja in v ta namen je ta razprava dobrodošla, da se bomo lahko soočili z odprtimi vprašanji pri spoštovanju človekovih pravic. Vsakdo je seveda odgovoren za svoje politično stališče. V svoji karieri kot politik sem seveda prevzemal ogromno političnih eh, odgovornosti tudi za vas, ki ste v tej dvorani. Hvala con eh, la intervención del. Hvala. S tem bomo zaključili razpravo in gremo naprej. Naslednja točka na dnevnem redu, to je skupna razprava o poročilih o napredku na Balkanu. Tu imamo izjave svetem komisije glede poročila napredku za leto 2013 za Bosno.